Hello everyone. Uh, let's start. It's already five minutes. Uh... Lep pozdrav vsem, predlagam, da začnemo. Ure je že 10 čez 2. Skladno z pravili parlamenta mora žal ta delegacija skrajšati svoj čas uh, zasedanja proti koncu našega mandata. Torej, uvodoma nekaj besed. Kot veste in kot je dejal so predsedujoči Bala, je Evropski parlament velik zagovornik začetka pristopnih pogajanj z Albanijo. veseljem ugotavljamo in tudi pozdravljamo napredek, ki je bil dosežen pri ključnih petih prioritetah na področju reforme pravosodja in eh, tudi določene druge reforme. Vse ne potekajo gledko, ampak o tem bomo danes eh, še govorili. Kot rečeno, biti moramo, moramo bolj učinkoviti kajti sestanek bo trajal le 4 ure. Gre za odločitev konference predsednikov, ki jo sestavljajo voditelji političnih skupin, ki so se odločili, da bodo čas, ki je na voljo delegacijam proti koncu mandata, skrajšan. Tako da bom zelo stroga, kar zadeva čas za govor. Prva stvar, ki jo želim tu omeniti, je politični dialog. Politični dialog je izrednega pomena za uspeh pristopnega procesa nasploh in eh, tudi tega sestanka nasploh in zato pozivam k kooperativnosti vseh eh, strani. Kot sem dejala tekom našega prijetnega kosila danes, je naš namen tu delati v prid albanskega naroda če albanski narod želi, da se začno pogajanja, če si želijo reform v Albaniji, če želijo narediti korak naprej v smeri evropskega kluba, če smemo tako reči, je to tisto, na čemer moramo delati. Nismo tu zato, da zagovarjamo to ali ono stranko. Tu smo v prid albanskemu narodu. I will have uh, more opportunities to talk during this meeting. Uh No, več priložnosti za pogovor bo tekom eh, samega sestanka, še par eh, tehničnih obvestil. Ta sestanek se prenaša preko spleta in tudi tolmačenje na voljo iz angliščine, italijanščine, slovenščine in eh, albanščine ter v te jezike. Zdaj pa besedo predajam gospodu Bali, ki je sopresedujoči. Če smem preden to storite, bi imel postopkovno vprašanje. Postopkovno vprašanje, gospa predsedujoča. Se upravičujem, postopkovno vprašanje. Bom zelo kratek eh, v uvodu. Zelo pomembno je razumeti, da je Evropski parlament prejšnji teden izrekel pomembno sporočilo podpore Albaniji prejšnji teden in rad bi se zahvalil našemu prijatelju Knutu Fleckensteinu za njegovo poročilo. Več kot 80 odstotkov poslancev je glasovalo za to poročilo, kar eh, za nas predstavlja pomemben eh, načrt nalog in eh, obveznosti za nadaljevanje reform. In danes, današnji sestanek mora Albaniji poslati tri sporočila. Najprej vloga oziroma potek reforme pravosodja se mora nadaljevati. Eh, proces preverjanja je dober in se mora nadaljevati. In pozivam kolege iz opozicije, da enkrat, ko se vrnemo domov v četrtek v albanskem parlamentu, izglasujemo zakon, ki bo omogočil nadaljevanje delovanja šole za sodnike, kajti veliko delovnih mest se sprošča zaradi procesov preverjanja. Mladi, ki so zaključili svoj študij prava, lahko nadaljujejo svojo kariero v tej šoli za sodnike in to je zelo pomembno in to izhaja tudi iz naših poprejšnjih sestankov, kjer ste vi, gospod predsedujoče, gospod Fleckenstein, gospod Kukan eh, in ostali, vsi ste izpostavili pomen potrditve reforme volilnega sistema. Osnutek sta že pripravila dva dobra strokovnjaka. Oba sta bila v preteklosti v naši opozicijski demokratski stranki. Eden je nekdani namestnik predsednika vlade, drugi je nekdani ministr za pravosodje, oba imata veliko strokovnega znanja. Ta osnutek torej je že v parlamentu, v parlamentarnem eh, postopku in vem, da zdaj že poteka dobra, kvalitetna razprava med eh, predsednikoma. Eh, in to je to tretje sporočilo, ki sem ga želel dati. Želim nam veliko uspeha pri tem sestanku in z vašo angažiranostjo sem pripričan, da bomo skupaj s kolegi lahko na koncu sprejeli zaključno izjavo. Hvala lepa. Postopkovnih eh, pripomb med eh, uvodnim delom ni. Eh, nisem vam še dala besede. Pravim, da tekom, tekom otvoritvenih nagovorov ne dovolimo postopkovnih vprašanj. Naslednja točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Dnevni red ste vsi prejeli v sredo. 3. oktobra. Predlogov sprememb dnevnega reda ni in zato, če ni nasprotovanja, mislim, da ga lahko ta dnevni red tudi potrdimo. Imamo predlog spremembe, gospod predsedujoča. Ne vem, glede, če se imate amandma. Govorimo o dnevnem redu. Ja. Ja, ampak do predpisanega roka niste poslali nobenega nasprotovanja dnevnem redu. Seveda sem poslal amandma spremembo dnevnega reda in to bi rad tudi predstavil ustno, če smem. Ne, zato ker nihče ni poslal ničesar. Ne, to ne drži, gospa predsedujoča. Glejte, sem vajena te delegacije. To je način, kako si poskušate kupiti čas. To je vaše mnenje, gospa predsedujoča, to spoštujem, ampak vaša dožnost je, da mi date besedo, ko prosim za besedo. Ja, potem vam bom vzela besedo. Ja, potem bom pa kar prebral to postopkovno vprašanje. Če bi tako postopali v plenumu ali v odboru, mi predsednik vzame besedo. Ja, vse to spoštujem, ampak eh, predsednik odbora ne. Govornik nima več mikrofona. Ja, zato ker ne morete imeti postopkovnih vprašanj glede otvoritvenih vprašanj nagovoru ali glede dnevnega reda. So the next point of the agenda. Torej, naslednja točka na dnevnem redu je sprejetje. Prosim, če mi ne jemljete besede. Osnutek zapisnika. Če se ne boste držali reda, je ja lahko uporabljamo pravila parlamenta. Torej, glede sprejetja dnevnega reda prejšnje seje, in da gre za osnutek zapisnika 12. zasedanja stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora. Sekretarjat Evropskega parlamenta je delegaciji Evropskega parlamenta to posredoval 2. oktobra, rok za vložitev pripomb je bil 12. september opoldne. In do tega roka nismo prejeli pripomb, zato predpostavljam, da je to sprejeto. Ne, ne predpostavljajte, ker bi rad nekaj na to temo povedal. Izvolite, imate besedo 30 sekund. Ja, gospod predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, rad bi izpostavil zelo aktualno vprašanje za naš sestanek. In sicer temu zasedanju so predseduje Ta sem prijatelj eh, vodje narkokartela, ki je bil priprt v Milano in ki je dobil 14 milijonov državnih eh, pogodb v eh, nedavnem času. Skupaj potujeta z zasebnimi letali zadnje čase. To tudi ni edini tovrsten prijatelj tega sopredsodujočega. Prav tako je sopredsodujoči nasilno preprečil aretacijo enega od drugih eh, svojih prijateljev, ki je bil eh, obtožen posilstva in napada. Se upravičujem, 30 sekund je minilo. Why can't you stop this? Why can't you use the parliament? Govornik govori brez mikrofona, žal ga ne slišimo, zato ne moramo tolmačiti. As as This is not a point of order. To ni postopkovno vprašanje, pravi predsedujoča. Dobro, smo vam eh, prisluhnili, to smo tudi preverili in to ne drži. Gospod Fleckenstein z mikrofonom. Če ste prišli sem zato, da bojkotirate današnji sestanek, potem še enkrat zgolj kaže to, da ne želite konstruktivnega političnega dialoga. Sem ste prišli s eh, pisno izjavo, ki ste jo želeli prebrati. Ja, well, So uh, adoption of the minutes from the previous meeting. Yes? Dobro, nadaljujemo s sestankom. Kot rečeno, do 12. septembra nismo prejeli pripomp, takrat je torej potekel rok. Torej sprejeto. Naslednja točka na dnevnem redu. Trenutno stanje odnosov EU-Albanija, izmenjava mnen s predstavniki albanske vlade in Evropsko komisijo. Besedo najprej dobi Gent eh, Cakaj, namestnik ministra za evropske in zunanje zadeve v imenu vlade Republike Albanije. Prosim, če se lahko omejite na 3 do 4 minute največ, prosim. Bom poskušal biti kar se da kratek. Spoštovana predsedujoča Makove, gospod eh, Bala, predsednik albanske delegacije, spoštovani predstavnik Evropskega parlamenta in eh, Evropske komisije. Od zadnjega sestanka se je v Albaniji odvilo več dogodkov, ki so imeli pomemben vpliv na proces preoblikovanja družbe doma in tudi v smislu napredka pri otvoritvi pristopnih pogajanj z Evropsko unijo junija 2019. Dosežen napredek in dosežen rezultat, ki ga je Albanija dosegla pri petih eh, prioritetnih področjih, in sicer reforma javne uprave, robustni boj proti korupciji, sistemski boj proti organiziranemu kriminalu, trdna zaveza k izboljšanju stanja temeljnih pravic in eh, otepljivi rezultati na področju reforme pravosodja. Vse to so dosežki, ki jih je komisija jasno ugotovila v svojem zadnjem poročilu o napredku in tudi v veliki meri se to odraža tudi v odločitvi Sveta za splošne zadeve z junija, saj se je na ta način odprla pot za otvoritev pristopnih pogajanj junija prihodne leto. Nedavna resolucija Evropskega parlamenta in odbora za zonanje zadeve prav tako priča temu stalnemu, tej stalni pozornosti, ki je Albanija deležila na najvišjih ravnih v Bruslju. Vse to so signali, da to, kar se dogaja v Albaniji, da spremembe, ki se odvijajo v Albaniji, vsekakor so vidne, otepljive in da je napredek v smeri Evrope neomajen. Zaradi omejitve časa bi bilo tu dovolj konkretno omeniti tri ključna področja, na katerih je napredek Albanije še posebej otepljiv. V prvi vrsti gre za notranje reforme s posebnim podarkom na vladavini prava in eh, varnostnih mehanizmih. Angažiranost Albanije se predvsem osredotoča na krepitev vladavine prava in eh, krepitev reforme pravosodja. To je ključnega pomena ne le za krepitev neodvisnosti sodstva, za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, ampak tudi iz naslova obnove zaupanja eh, javnosti v pravosodje in to je pojav, ki je vsak dan bolj otipljiv. Vredno je omeniti, da se reforma pravosodja v Albaniji v veliki meri razume kot eh, vzorčen primer v regiji. Ne da bi šli zdaj v konkretne številke, naj samo spomnim, da je do sedaj ta proces privedel do suspendiranja večine sodnikov in tožilcev, ki so vsi šli skozi proces preverjanja, vse od eh, ustavnega sodišča do najnižjih eh, sodišč. Vse to kaže na pomemben vpliv, ki ga ima ta proces preverjanja nad eh, pravosodjem. S posebnim pravosodjem posebno vlogo pri vzpostavljanju neodvisnosti sodstva in pa tudi obnovi zaupanja javnosti v pravosodje. Kot zabeleženo v zadnjem poročilu o napredku, je Albanija veliko vlagala v ta proces in tudi privedla do konkretnih rezultatov. Zdaj ne bi citiral številk, pripravili pa smo Eh, dokument s temi številkami, ki vam ga bomo posredovali. Naj samo povem, da prvikrat v Albaniji na odločen način pobude za bor proti korupciji vodijo tudi do najvišjih eh, ravni v državi. Kar nekaj obsodb tožilcev in sodnikov je že bilo. Vse to kaže na to, da je organiziran kriminal v Albaniji danes na najnižji stopnji po potem, ko je vzniknila demokracija in eh, pluralizem. Prav tako je Albanija ne samo eh, izginila iz zemljevida glavnih proizvajalk kanabisa, temveč se je tudi količina zaplenjenih eh, sredstev v vrstah kriminalcev znižala. Prav tako se je okrepilo sodelovanje z Europolom in drugimi državami članicami, kar vse jasno kaže, da je naš eh, namen. Okrepiti evropske standarde vladavine prava. Napredek je jasen, napredek je otepljiv, to je jasen signal, da so rezultati na terenu realni, da je obseg reforme zelo široko zastavljen in da je raven angažiranosti zelo poglobljena. To me privede do še enega ključnega vprašanja. Vloga Albanije v regiji. Poleg eh, odličnih rezultatov na področju nacionalnih reform, Albanija nadaljuje s svojim eh, konstruktivnim sodelovanjem z vsemi sosedami. Albanija ne igrale aktivne vloge, temveč je ključni dejavnik berlinskega procesa in vseh eh, povezanih pobud. Od vseh stebrov agende za povezovanje, regionalna varnost, civilna družba in promocija sprave v regiji. Politični dialog, ne na zadnje, ja, zaključujem. Albanija torej sodeluje v političnem dialogu v okviru berlinskega procesa, kjer smo igrali ključno vlogo pri eh, tem, da smo regijo pripeljali bliže Evropski uniji zaradi časovnih omejitev bi zaključil, bi pa ob zaključku povedal nekaj zelo konkretnega. Kljub temu, kar se je zgodilo na začetku današnjega sestanka, je ključnega pomena, da sočasno z intenzifikacijo dialoga z evropskimi mehanizmi in državami članicami, da jih prepričamo v otvoritev pristopnih pogajanj prihodnje leto, je ključnega pomena tudi interni dialog v Albaniji glede naših skupnih interesov. Vsakodnevna politika nas morda razdvaja, ampak naši skupni interesi morajo dejansko biti skupni. To je nekaj, kar pomeni ne le čez leto dni, ampak kar je pomenilo že sedaj. Eh, Pomeno je, da se pogovarjamo na osnovi dejstev in da se tudi kritično pogovorimo o tem, kaj bi lahko Eh, storili bolje na kar se da racionalen način. Velikim veseljem odgovorim na vaše morbitno vprašanje. Hvala lepa. Thank you. Uh, our Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod David Cullen, ki je VD direktorja za Zahodni Balkan v Evropski komisiji. Gospod Cullen, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci spoštovani namestnik ministra za znanje zadeve in evropske zadeve, gospod Cakaj, eh, kolegice in kolegi, hvala za to priložnost, da spregovorim na današnjem sestanku. Stabilizacijsko-pridružitveni parlamentarni odbor je izredno pomemben forum za dialog med Evropskim parlamentom, Evropsko unijo in eh, Albanijo. Saj eh, so tu zastopani široko zastavljeni politični interesi in uh, obravnavamo pomembne teme z področja vladavine prava in eh, človekovih pravic, če omenim samo le te. Lepe pozdrave tudi strani komisarja Hanna in eh, Risa Kalavere, ki žal danes ne morete biti tu. Kot eh, vsi veste, je nova strategija za Zahodni Balkan, ki ga je komisija sprejela letos, potrjuje jasno zavezo mm, Zahodnemu Balkanu in novo angažiranost na tem področju. Zato podarjamo še enkrat, da so vrata v njej odprta. Eh, aprila bo v širitvenem eh, svežnju komisija pripravila tudi eh, brezpogojno priporočilo za začetek predvičitvenih pogajanj za Albanijo. Obenem pa pozivamo Albanijo naj nadaljuje na poti napredka, ki ga je dosegla že do sedaj in da naj še naprej konsolidira dosežena. Junija prihodne leto naj bi države članice odprle pod pogajanjem z Albanijo. Zaključki sveta omenjajo juni 2019 kot eh, ciljni rok za ponovno obravnavo te teme. To je tudi pomembno priznanje vsega napredka, ki ga je Albanija dosegla. Obenem pa so države članice EU izpostavile, da pričakujejo še številne eh, pomembne reforme, preden lahko prežgajo zeleno luč za pogajanja napredek je potreben na področju vladavine prava, potem eh, zaključek eh, tako imenih prioritetnih primerov preverjanja sodnikov oziroma tožilcev, vzpostavitev novega zakonodajnega okvira za pravosodje, eh, nadaljni konkretni rezultati, kar zadeva na boju proti organiziranemu kriminalu in korupcijo na vseh ravneh. Prepričan sem, da bo Albanija še naprej izkazovala odločenost pri doseganju rezultatov na vseh teh področjih, ampak ne le to. Kar zadeva preverjanje sodnikov in tožilcev. Komisija ugotavlja, da je približno 700 dosijev od 800, torej 70 od 800 eh, je že zaključenih eh, z pravnomočno odločitvijo, odkar je bilo. Mi bila sprejeta ta odločitev o preverjanju, vključno z vsemi 57 prioritetnimi primeri. In a, eh, prišlo je tudi do številnih a, odpuščen sodnikov, kar kaže, kako zelo natančno je, kako zelo natančen je ta eh, proces. Tu sodelujo tudi evropski tožilci in en ameriški tožilec na, na terenu. Seveda z takšno radikalno reformo pravosodja bi to seveda moralo povzročiti tudi številne izzive. Te odpuščene sodnike in tožilce je potrebno domestiti in eh, zato je potrebno podvojiti kapacitete šole za sodnike. Tripetinska eh, večina, ki je potrebna za ta dokaj tehničen amendma, še ni bila dosežena v parlamentu. In ob tej priložnosti bi pozval vse upletene strani, da sodelujo na kar se da konstruktiven način v interesu albanskega naroda. Še en stranski učinek tega preverjanja sodnikov in tožilcev je vzpostavljanje novih eh, pravosodnih organov. Če prihaja do zamud pri ustanavljanju teh organov, če je to cena, ki jo je treba plačati za to, da bomo v prihodnje imeli čisto pravosodje, je to cena, ki jo je vredno plačati. Napredek pri eh, reformi volilnega sistema v skladu z priporočili OECD je še eno pomembno področje, ki zahteva eh, nadstrankarski politični dialog in sodelovanje. Parlamentarni odbor zaenkrat še ni dosegel pričakovanih rezultatov, ampak nujno je, da se to zgodi pred koncem letošnjega leta, torej pred lokalnimi volitvami v obdobju maj-juni 2019. Medstrankarski konsens na tem področju je ključnega pomena. Svet ugotavlja tudi, da je v zaključkih eh, sveta z junija 2018 komisija začela s pripravljalnimi aktivnostmi eh, za otvoritev pogajanj. Začeli smo že z predstavitvami evropskega pravnega reda eh, pri vseh poglavjih. Začeli smo septembra s poglavjem 23, pravosodje in temeljne pravice, in novembra bomo imeli štiridnevni sestanek na temo poglavja 24, eh, torej pravica, eh, svoboda in varnost. Na ta način bodo albanski strokovnjaki lahko dobili upogled v ključne zahteve Evropskega pravnega reda na vseh področjih. Komisija je prejšnji teden organizirala tudi sestanek s predstavniki albanske vlade in najvišjimi uradniki iz eh, državne uprave glede ključnih eh, potrebnih sprememb zakonodaje. Eno še neodprto vprašanje so eh, prošnje za azil albanskih državljanov v članicah EU. Številke sicer niže, ampak še vedno je v povprečju 1600 novih ulog na mesec. Pozdravljamo dobro sodelovanje z nekaterimi državami članicami, ampak več je treba storiti za to, da bodo dejavniki, ki ljudi silijo k takšnemu početju, kar se da omejeni pozdravljamo albansko vlado, ki je prva podpisala sporazum z Evropsko uh, agencijo za meni in obaljni nadzor, nekajni eh, Frontex. Na ta način bo Evropol lahko imel tudi stalnega časnika za zveze v Albaniji. Prav tako pozdravljamo, da je Albanija podpisala sporozum o sodelovanju z Eurojustom na nedavnem ministerskem zasedanju v Tirani, ki je potekalo sodelovanjem komisarjev Jurove in Avramopolosa. Tudi nadzorstvena služba mm, italijanske guardije finance je prispevala k izkoreninjanju pridelave konoplje in eh, marsikaj treba še storiti za preprečitev trgovanja z kanabisom, ki prihaja iz drugih držav. Pozdravljamo tudi zakon eh, o varstvu manjšin iz leta 2017. Če želimo, da bo ta zakon v polni meri učinkoval, je izvedbena zakonodaja ključnega pomena. Podzakonski akti na področju izobraževanja v jezikih manjšinskih eh, skupnosti je bil že sprejet, prav tako je potrebno rešiti še nekatera druga vprašanja. Vsi se prepričam, se zavedate pomena mesecev, ki so pred nami in da boste storili vse, kar je v vaši moči glede na vaše uloge, da boste kot eh, vladajoča večina in kot opozicija lahko Albanijo pripeljali korak naprej v smeri evropske prihodnosti. Tako ambiciozen projekt kot vstop v Evropsko unijo je možen le, je možen le če se ključne politične sile v državi tega zavedajo in eh, vedo, da je to eh, ključen skupni cilj in da lahko na stran postavijo užje strankarske interese. Hvala lepa progress you underline? Pozdravljamo ta doseženi napredek, tudi preverjanje ter pa pravosodno reformo. Ter tudi to, da vedno manj gojenja kanabisa. Eh, pozdravljamo vse to. Sedaj pa Clive Rumbold, eh, vodja enote za Zahodni Balkan v Evropski službi za zunanje delovanje. Hvala lepa, da ste prišli in beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani poslanci, poslanke. Eh, člani skupščine za Albanijo, um, spoštovani namestnik ministra, zakaj, um, kolegice in kolegi, vesel sem, da sedaj govorim na tem parlamentarnem odboru za stabilizacijo pridruževanja in da lahko povem mnenje Evropske službe za zunanje delovanje. To je sedaj edinstvena priložnost za to, da se vsi pogovorimo o naših odnosih. In to je sedaj res odlična priložnost za vse strani iz um, različnih političnih krogov iz Albanije, da so vsi vključeni v ta proces. Zato res upam, da bo tudi um, albanska delegacija v celoti izkoristila to priložnost. To je bilo leto pr, polno izzivov za Albanijo. Evropski svet je sprejel sklepe in to je odprlo velike priložnosti in tudi prineslo izzive. Priložnosti, ki se da lahko Albanija naredi korake naprej sedaj bi lahko torej, uh, začeli pogajanja um, z Albanijo, prav tako tudi je možna časovnica. So pa tukaj tudi izzivi, kajti svet je izpostavil nekatere um, pomembne izzive, ki jih bo treba razrešiti. Albanija je dosegla zelo dober napredek v zadnjih letih. To je tudi podarila komisija v svojem poročilu aprila. Prav tako je poročevalc Knut Flekenstein Eh, to izpostavil v svojem nedavno sprejetem poročilu. Samo na nekaterih področjih Albanija ni napredovala, tukaj bi omenil celostno reformo eh, pravosodnega sistema. Eh, leta 2016 so začeli s to reformo, sedaj je komaj, da vidimo prve glavne rezultate, ampak že sedaj vidimo, da vendarle so se stvari že v odročje meri spremenile. Sam sem bil v Albaniji, ko so začeli s tem reformom in videl sem, da tukaj res je treba narediti um, veliko. In potem tudi postopek preverjanja kaže, da ta pravosodna reforma mora biti vredostojna, ti rezultati so otipljivi in mislim, da kredibilnost ni pod vprašanjem. Uh, sistem pritožb tudi prispeva k dodatni preglednosti in preiskave so bolj celostne, cel postopek traja kar nekaj časa, ampak vendarle mislim, da se dosega uspešni rezultati komisija je vse skozi podpirala ta pomemben proces, že od samega začetka. Potem pa so tukaj še drugi elementi te pravosodne reforme, ki se pričakuje držav članic, naprimer novi sodni organi so predvideni v ustavni, um, ustavni dokumentu in to se da treba narediti, kot je povedal gospod Kalam. Krepitev sodišč je ključna za to, da bo celoten sistem dobro deloval. Pravosodna reforma bo zagotovila bolj učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu ter korupciji, prav tako pa tudi moramo več eh, narediti na drugih področjih. Ki v državah članice pričakujejo dodatne konkretne ukrepe Albanije v smeri stalnih eh, preiskav, pregonov ter pa tudi obsodb. Sklepi iz junija so tudi izpostavili pomen volilne reforme, treba je sprejeti ukrepe zato da bi uveljavili še odprta priporočila od IHR-ja, ki je treba narediti pred naslednjim krogom lokalnih volitev. Veliko dobrega dela je bilo že opravljenega v ad hoc parlamentarnem odboru. Stranke imajo številne podobne pomisleke in po našem mnenju je možno priti do skupnega soglasja glede amedmajev in to na podlagi dela v odboru. So pa tukaj pomenili še druge reforme za državljanje Albanije in tudi um, te evropske države vse skupaj spremljajo. Naprimer, lastninske pravice so pomembne, potem tudi naložbe, vse to je treba spremljati, enako velja tudi za manjšinske pravice. Potem so tukaj še določena odprta vprašanja glede uveljavljanja trenutnega okvira. Pripričan sem, da Albanija ima politično voljo eh, in bo podporo partnerjev, da doseže napredek na tem področju. Sodelovanje med EU in Albanijo se ne nanaša samo na reforme, ter pa vladovino prava. Gre tudi za partnerstvo, ki bo koristilo vsem stranem, imamo tudi skupne izzive. To vedno znova izpostavljamo in Albanija je zvest partner, ki je pripravljen sodelovati z Evropsko unijo. Albanija je um, tudi um, zelo se skozi podpirala eh, evropsko zranjeno politiko pri varnosti in obrambi, naprimer je tudi Albanija ključen partner. Albanija vse skozi tudi prispeva k eh, nekaterim eh, misijam Evropske zvonarne varstne politike, naprimer EUTM na Maliju ali pa Infor ATA v Bosni in Hercegovini. Med drugim. Država prav tako uh, eh, počne veliko na področju boja proti radikalizaciji, ima nov nacionalni center za to področje. Uh, sedaj manj um, tujih bojevnikov um, iz tega območja, je pa treba še poskrbeti dodatno redekalizacijo ter pa um, prav tako smo bojevati proti propagandi za radikalizacijo na spletu. Albanija je tudi vodila nedavni dogodek in je pokazala, da je pripravljena sodelovati z Evropsko unijo, prav tako pa tudi s celotno regijo. Skupni akcijski načrt za boj proti terorizmu med vsemi balkanskimi državami ter pa Evropsko unijo je bil tudi podpisan in ta akcijski načrt bo sedaj središnja točka, skupna podlaga za naše rezultate, tako da odpravimo še obstoječe izzive, naprimer tudi um, pri tem je treba ukrepiti regionalno sodelovanje. Radi pohvalijo vse, ki pri tem sodelujo v tej regiji, vsi so veliko prispevali k tej časovnici. Prav tako bi omenil še dve pomembne druge stvari. Ob robu ministerskega srečanja um, EU za Zahodni Balkan je bil tudi dosežen dogovor med Frontexom in Albanijo in tudi um, Evropski uh, center za opazovanje področja drog, ki je začel sodelovanje z Albanijo in to področje dela moramo no, sedaj še ukrepiti, torej predvsem na področju drog. Um, vrh v Sofiji je sprejel deklaracijo, poleg tega tudi pripravljamo nove pobude za dodatno sodelovanje um, z Balkanom, sploh pri evropski zvorani in varnostne politiki ter obravne politiki. To se da vključuje um, tudi hibridne preiskave tvegan ter pa ocene renljivosti in tvegana, potem kibernetski prostor ter pa sodelovanje z um, evropskim kolegijem za obrambo, tako da začnemo z novimi programi za usposabljanje za Albanijo in prav tako bomo pomagali državi pri boju proti um, nezakoniti trgovini z orožjem. Dobri sosedski odnosi so prav tako ključni za dodaten proces. Na bilateralni ravni smo videli veliko korakov naprej. Albanija, naprimer, je začela z uh, pripravami za strateški sprazum uh, eh, z Grčjo in z drugimi državami članicami tudi sodelujo uh, pri tem, da se več naredi na področju ne ustreznih prošen za azil. Tukaj smo naredili marsikaj, sedaj pa še ključno vprašanje v naslednjih mesecih. Politične stranke v Albaniji imajo isti strateški cilj in tudi koraki do tega cilja so zelo jasni. Kmalo uh, eh, bomo v predvoljenem obdobju in to je seveda težek uh, čas, zato da sedaj pospešimo reforme, ampak to leto je naša skupna prihodnost Evropske unije eh, na kocki in kljub trenutnemu kontekstu mislim, da morajo vsi partnerji se osredotočiti na agendo reform v interesu ljudi, državljanov v Albaniji. No, eh, naši albanski prijatelji eh, tukaj predstavljajo svojo državo in upamo, da se bodo združili, tako da bo Albanija naslednje leto dejansko naredila korak naprej v svoji poti do integracije v Evropsko unijo. To je po našem mnenju um, cilj, ki je za albanske državljane zelo pomemben. Tudi mi se strinjamo s tem in mislim, da lahko sodelujemo pri tem, da bomo storili vse, kar je treba, zato da bomo dosegli skupne rezultate. Hvala. Thank you. Um... Hvala lepa, gospod Fleckenstein. Se pročujem, da vas uh, motim. Um, hvala lepa tudi gospe za prispevek. No, sedaj pa naslednji govorec. Uh, gospod Knut Fleckenstein, član Evropskega parlamenta in je redni poročevalec uh, parlamenta za Albanijo. Prosim, beseda je vaša, gospod Fleckenstein. Hvala lepa, gospa predsednica. Kot sem obljubil, bom precej kratek. Veliko tega, kar sam želim povedati, je bilo že rečenega. Marsika lahko tudi preberete v mojem poročilu. Tukaj gre za jasno sporočilo za svet in pa komisijo. In sicer, da se strinjamo s komisijo in da uh, želimo, da se uh, torej predpostopno pogajanja začnejo um, poleti, ne pa da se to samo napoveduje. Potem naprej se strinjamo, da je bil že dosežen napredek na številnih področjih, sploh pri pravosodju, pri petih ključnih reformah na splošno. No, po drugi strani pa je res, da nas čaka še veliko dela. In eh, to je malce dolgočasno, vedno znova, vsako leto imam isti nagovor. No, če bom izvoljen, bo tako tudi naslednje leto ali pa naslednje leto, vedno isto. No, ampak upam, da bo dosežen še dodaten napredek, seveda ja. Ampak, gledajte, pri boju proti korupciji, proti organiziranemu kriminalu, pri uveljavljanju lasninskih pravic, eh, pri teh temah državo čaka še veliko dela. Tega se tudi vsi v Albaniji zavedajo. No, sem vesel, da 80 odstotkov parlamenta, to pomeni levica, socialdemokrati, zeleni, liberalci, ELS in celo nekaj um, kolegov iz EKR-ja, vsi ti torej podpirajo to poročilo, to je velika večina, kar tudi kaže, um, kako celo smo ambiciozni pri pristopu do Albanije. Samo tisti, ki ne želijo, da bo kdorkoli prišel v Evropsko unijo, tisti, ki v bistvu želijo zapustiti sami Evropsko unijo, samo tisti so proti. in še nekateri um, grški kolegi imajo vedno tudi posebne težave. No, to sem želel izpostaviti, kajti pri zelo pomembnih temah um, vedno je mogoče priti do skupnega mnenja, čeprav kljub prepirom. In sem zelo vesel, da smo to dosegli tudi v primeru Makedonije. No, sad sem socialista, veste. In tudi vodja LSS se je um, jasno pohodil svoje prijatelje v Skopju uh, in je povedal svoje mnenje glede njihovega ravnanja. In upam, da bo gospod Dol enako povedal tudi svojim prijateljem v Tirane. To, kar vidimo danes, nas je v bistvu pripeljalo določene težave. In sedaj prihajam do svojega zaključka. Ne vem, ali. Torej, mislim, da bomo sprejeli dokumentov, ne bo problem, kot pravi predsednica, ampak gledajte, sedaj govorim v kamero, to se namreč prenaša na spletu. Glede, nisem tožilec. Uh, Nisem nek policist. Nisem sodnik. Morda mislim, da je bala um, slab človek, ali pa tudi ne. Morda so kakšne druge zgodbe verjetne, ali pa tudi ne, karkoli že. Uh, potrebujemo dokaze. Uh, tožilec potrebuje dokaze, ne mi. In če se bo potem nekaj izkazalo za legitimno, potem moram reči, da ili sem imel prav. Moram potem razmisliti o tem, kako bomo komunicirali z javnostjo in kako se bomo s tem ukvarjali. Skratka, DPP, upravite svojo domačo logo, pogovorite se s toživcem in res um, poskrbite za to, da so vse zgodbe vrtostone ali pa ne, torej, da se to preveri um, s preiskavo resno preveri. Če se potem izkaže, da je nekaj res, potem pa vam lahko zagotovim, sam kot pročevalec, pa tudi vsi kolegi v parlamentu, mislim, da smo potem jasno, resno odzvali. Saj ne gre za to, da vam ne verjamemo, kar tako, ampak gledajte, ne moramo vam sploh verjeti, če se najprej ne začne s normalnim postopkom. In še nekaj, ponovadi. Uh, eh, to sicer prejmem po e-pošti pisno in ni odvisno od mene, kako bom pripravil svoje mnenje. Ehm, no, in uh, mislim, da tukaj ne bi uh, nadaljeval svoje mnenje, tako da to ne bo vplivalo na postopek. Like add, uh... Hvala lepa, gospod Fleckenstein. Sedaj pa naj se navežem na gospoda Dola, uh, predsednika Elisa. Uh, to, kar je povedal, je eh, pomembno tudi za druge države. Če skupina zagovarja svojo sestrsko stranko, potem, gledajte, um, potem se vse konča. Pan Evropske skupine in stranke ne bodo zagovarjali svojo strank eh, iz držav, ki eh, niso članice Evropske unije ali pa tudi, ki so članice Evropske unije. Torej, ne gre, ehm, če nekdo krši vladavino prava, če krši druge postopke ehm, v nasprotju z evropskimi vrednotami, potem pač ne gre. In tudi to, kar se danes zgodilo, gledajte, se vidimo nasprotovanje, vidimo nasprotje nekih ehm, legitimnih dialogov. Govorimo o konstruktivnem političnem dialogu. Kje je to? to, da že tako na začetku greš iz dvorane, da nekaj prebereš, eh, pisno izjavo in potem greš. No. Uh, prišli so v, na ta sestanek v delegacijo uh, in to z denarjem uh, albanskih davkoplačevalcev, lepo so se najedli in potem so odšli. Ne bodo prispevali k našemu delu in k napredku albanskih državljanov tukaj se bomo pogovarjali o evropski prihodnosti za Albance. To sem želela povedati. Gospod Bala bo dobil besedo tako za menoj, kajti tukaj se držimo reda in potem bo povedal tisto, kar pa želi povedati. O tej izjavi, ki ni bila um, postopkovna izjava, ampak bolj izjava za televizijo, za kamero, bi rekla. Sedaj pa trenutno stanje, um, odnosi med EU in Albanijo. To smo že. In potem še isto vprašanje, nekaj besed o trenutnem stanju odnosov med EU in Albanijo. Uh, No, kot ste že slišali, Albanija mora izpolniti pet glavnih prioritet, da se potem odpre uh, začetek uh, teh predpristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Treba je pospešiti reforme, to je potem uh, ključni faktor za uh, pogajanja. Hitrost in kakovost uh, pogajanj so pomembna. In uh, s tem je povezano tudi ustrezno sodelovanje strank v parlamentu. Ko sem bila v delegacijah v Albaniji, uh, sem vedno rekla, da je sedaj čas v zgodovinskem trenutku, ko se morajo vse stranke zbrati, združiti in pozabiti na svojo ideologijo in pa na svoje prepire ali pa interese ter volitve. Ne, morajo se združiti, poenotiti v prid albanskih državljanov. Začetek predpistvornih pogajanj ter pa pristop k EU je gotovo zgodovinski trenutek za Albanijo. Vsi Eh, skupaj v albanskem parlamentu se morate poenotiti in morate zglasovati ustrezne zakonodajne predpise in jih potem uveljavljati v praksi, tako da bi izpolnili vse zahteve. Če tega ne naredite, potem ne boste pomagali albanskim državljanom. Potem pa še uh, poročilo, ki ga je Evropski parlament sprejel prejšnji teden, No, veliko smo že slišali o tem. Eh, veliko je bilo tudi predlogov sprememb, v glavnem so bili vsi sprejeti in z velikim veseljem to lahko rečem. Sama sem tudi poročevalka skupine glede uh, odnosa ter sodelovanja med Frontexom ter pa Albanijo. Junija 2019 pa bomo potem. Uh, ponovno ocenili delo albanske vlade ter pa spolnovanje pokojev in tudi vloga Evropskega parlamenta je pri tem zelo pomembna. Kaj ti aktivnosti ter pa um, vloga skupščine se osrotoča na tri glavne vedike. Začetek uh, pogajanj junija 2019 in potem uh, zaključek volilne reforme ter pa reforma pravzhodnega sistema ter pa postopek preverjena Je pa treba nadaljevati ta postopek, eh, enako kot do sedaj. Skratka, kontinuiteta je zelo bistvena. Naslednjih 8 mesecev bo ključnih za Albanijo, kot smo vsi slišali. Albanija je dosegla že veliko napredka, sedaj potrebujemo še dodatne konkretne rezultate, potrebujemo številke, torej koliko je vodenih preiskav, obsodb v boju proti korupciji, pranju denarja, organiziranemu kriminalu in tako dalje. In še nekaj, pravosodna reforma Albanije se je začela in to je res eh, nekaj edinstvenega med državami kandidatkami. To je res znak poguma in odgovornosti res so začeli stvari izvajati, to je dokaz napredka, ampak kot rečeno, sedaj treba še naprej to izvajati. Enako velja tudi za preverjanje, potem tudi ta šola za sodnike, tudi to mora začeti delovati. No, opozicija je prej zapustila dvorano, kot smo videli, in oni so še enkrat uh, pokazali, kaj uh, počenjajo, tudi v albanskem parlamentu, mimo grede. Potem naprej uh, je treba sprejeti uh, to zakonodajo za šolo, za sodnike, kajti Albanija potrebuje nove sodnike. Nekateri se upokojijo, nekateri odidejo, ne vem, potrebuje šola, da usposobite sodnike, da jih izobrazi. Ne vem, zakaj bi potem kdo želel blokirati to šolo za sodnike, to nima smisla. Uh, Se, samo en odgovor mi pride um, v glavo, ampak ga ne želim tukaj povedati, ker bi bila preostra. Potem tudi volilna reforma, to tudi že poteka, to bodo povedali drugi govorci. Um, sedaj pa gospod Bala, trenutno stane, prosim. Chair, thank you. Hvala lepa, gospa predsednica. Uh, spoštovani predstavniki um, skupščine odbora, komisije, dragi prijatelji v Evropskem parlamentu z Kuganom, s Flegrštajnom se že poznamo dolgo časa. Že 12 let sedaj se poznamo. Smedini predstavnik albanske delegacije, ki je že od samih začetkov te delegacije. Vedno so potekale um, žgoče razprave, nikoli nismo dolgočasni kot eh, država, vedno se prepiramo med seboj pri nas. In gledajte, druge države kot Romunija, Bolgarija, Slovaška, so se nekaj naučile in sicer, da moramo pozabiti na svoje bitke, jih pustiti doma in ko pridemo ven, se moramo povezati. Ehm, očitno imate vi eh, raje mojo državo, kot pa naša pozicija. To me res žalosti. Če um, ni celo en odstotka. Ali pa ne vem, ni celo nič, nič en odstotka, tisti, ki pravi, gospod Polo, sploh je res. Potem bom kar eh, šel na sodišče na plaz de Luksemburg. Če je torej tisočinka milijoninka tega, kar se govori o um, našem predsedniku vlade, o svojem ministru, o moji celotni stranki. Uh, če je to, kar pravi gospod Polo, gospod Baša, če je vsaj malce tega res, potem res. Ne vem, danes sem preko Twitterja albanskim medijem dejal, eh, da jim povedal, kaj se dogaja. In kolegi iz opozicije so mi dejali, da mi eh, um, je gospod Baša um, dejal, da mora sedaj prediti ta teater tukaj v Evropskem parlamentu. To me res žalosti. Nisem vesel kaj ti so kolegi iz našega prometa. Govoril sem prej in polo me je želel zaustaviti, ker sem jih želel pozvati še enkrat k istemu sporočilu, kot ga želi tudi Evropska ljudska stranka, njihova sestrska stranka. E, morajo priti v četrtek parlament in glasovati skupaj z menoj in sicer za kontinuiteto, za nadaljevanje te šole za sodnike. Eh, pred dvema letoma smo skupaj izglasovali to pravosodno reformo in DP je še nekaj ur pred glasovanjem dejal, da ne bodo glasovali, ampak Kukan ter pa Flakenstein um, ter pa drugi visoki uradniki iz ZDA, naprimer iz Evropske unije, iz Nemčije in pa iz drugih držav. Vsi so potem poskušali prepričati DP, da bi prišli na glasovanje. No, um, za kvalificirano večino v parlamentu potrebujemo kar veliko glasov in teh um, pogosto ni. Upam, da bi s tem sestankom lahko prišli do treh glavnih sporočil. Kolegi iz DP morajo razumeti, da uh, lahko na oblast pride samo preko volitev. Um, sicer ne bo šlo v demokraciji. Šele ljudje lahko nekoga izvolijo. Oni potem svojim um, mnenjem odločil, kdo bo v vladi in kdo v opoziciji. Zato potrebujemo poštene volitve. In na zadnjem sestanku v Tirani smo se nekaj dogovorili in sicer smo rekli, pravočasno bo treba sprejeti tudi vse spremembe v volilnem zakoniku. In spremembe v volilnem zakoniku, no, uh, so nekaj, kar pripravijo strokovnjaki, torej, um, nemški um, predstavniki v Tirani so nam zelo pomagali um, pri naših reformah, ampak uh, DP sedaj proti. Um, eden, naprimer, um, ministr za pravosodje in pa drugi prvi podpredsednik vlade sedaj ne bi povedal, um, kakšne stanovni imeni, ker to ne bi bilo politično korektno. In tukaj imam osnutek eh, dokumenta, boste dobili kopijo. Tam je vse zapisano, um, kar je bilo podrahno v poročilu. Tukaj namreč ni dobro, da ima SP polovica, DP polovica in potem se mi odločamo, kot je, ne vem, počel Stalin. Eh, torej ljudje nekaj pravijo, um, potem pa se odloči nekaj drugega. Ne, gledajte, prostovoljci iz civilne družbe morajo biti del um, teh odborov, da imajo večjo vlogo. In še nekaj. Mi smo uh, tudi prosili za to, da lahko glasujejo um, Albanci, ki živijo v tujini. No, ampak to ne bomo postavili kot pogoj, ampak bomo to izpostavili kot možnost, kajti mi smo država, kjer večina ljudi živi v tujini, ogromno, tudi tukaj v Bruslu jih je veliko. In imajo pravico do glasovanja, da volijo o tem, kaj se dogaja v njihovi državi. Mi smo edina država v Evropi, kjer um, ljudje, ki so v tujini, um, ne morejo glasovati na banskih volitvah. Torej, ponovno to preverjanje, to se še vedno nadaljuje. Uh, polovica tistih, ki um, je šla čez teste, ni um, šla čez te druge preizkuse, ampak to ni pomembno. Sedaj samo vidimo, kako zelo huda je bila prej korupcija v pravosodnem sistemu. In sedaj res smo <laughs> zelo hvaležni Evropskem parlamentu. Tukaj vsem vam, celotni stavbi, smo zelo hvaležni za to, da ste na nas pritisnili, da smo dejansko potem upravili to reformo. Uh, Eh, hvala lepa, gospa Makovej, za eh, vaše osebno eh, sodelovanje pri tem. Hvala, Knut, Edvard, kajti oba sta veliko naredila. Pa tudi Varuče, pa drugi člani. Hvala vsem. Vedno ste bili zelo pozitivni in ste pomagali naši državi. Prej smo videli ta teater um, naših. Um, kolegov iz opozicije. Ampak kot sem povedal, um, vi imate mojo državo raje, kot pa jo ima naša opozicija. In torej, to je vse, kar lahko rečem. Hvala. Thank you, Mr. Bala. I hope... Hvala lepa, gospod Bala. Upam, da bo kdo slišal to vaše sporočilo. In morda bi se kdo moral presesti v eh, albanskem parlamentu pred pomembnimi glasovanji. Now on implementation of the judicial reform and the rule of law continue. Sedaj pa, um, kot rečeno, preverjene pravosodne reforme, boj proti korupciji, eh, tihotapljene trgovine za kanabisem. Gospod Šlan, imate besedo za tri minute. Thanks, Chair. Hvala, predsedujoča, lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom iz Albanije. To bo naše zadnje srečanje. Ne povem, da tudi jaz nisem najbolj zadovoljna s tem, kar se je zgodilo na začetku današnjega sestanka. Veliko smo delali v zadnjih letih in smo se poskušali angažirati v te koristne razprave na teh naših sestankih, prav tako smo seveda poskušali storiti vse, kar je v naši moči, da izboljšamo, da okrepimo politični dialog med eh, večino in politično opozicijo v Albaniji. Zato bi še enkrat izrazila upanje, da bodo naši kolegi pristopili k konstruktivni razpravi o prihodnosti njihove države in eh, albanskih državljanov. Ne gre za kaj drugega, kar bi počeli tu v tej dvorani. Torej, glede ključnega vprašanja. Vsi si želimo, da bi ta proces preverjanja in pravosodju tekel naprej, kar se da hitro to je zahtevalo ogromno prizadevanj, da smo lahko potrdili pravosodne reforme, vse povezane zakone, vsekakor zelo cenimo vsa ta prizadevanja in še vedno je seveda nekoliko zapleteno tu z tega mesta razumeti, kaj bodo naslednji koraki pri praktični implementaciji tega procesa preverjena, tako da bi vsekakor zelo cenila, če nam, bi nam lahko albanski kolegi nekoliko bolje razložili, kaj nas še čaka glede tega procesa. Obenem pa, glede na to, da sem sodelovala na tej misiji skupaj s kolegom Kukonom in drugimi, ker kot opazovalka eh, volitev in naj zdaj to še enkrat poudarim potrebo po tem, da delamo tudi na ad hoc odboru za reformo volilnega sistema. Izredno pomembno je, da tako večina kot opozicija sodelujeta pri implementaciji priporočil OVSE-ja. Kot eh, je dejal sopredsedujoči Bala, so predlogi že pred nami in zelo priporočljivo bi bilo, če bi jih lahko sprejeli. dolgo časa pred naslednjimi volitvami. Ne želimo, da bi se zgodilo to, kar se je zgodilo na zadnjih volitvah, eh, ko je bilo že prepozno nekaj teh novosti uveljaviti. Še posebej pozdravljam idejo o razširitvi volilne pravice tudi na albanske državljane, ki živijo v tujini. Tudi sama sem bila kot italijanka rojena v tujini in mislim, da je zelo pomembno, da albanski državljani, ki živijo v tujini, na milijone jih je, da lahko sodelujejo v političnem življenju svoje države. No, menim, da sem se dotaknila nekaterih prioritet. Kot veste, je še posebej pomembno bolje razumeti, kaj se dogaja v smislu spoštovanja človekovih pravic ker ti ne želim, da bi bilo to obravnavano kot eh, neka prioriteta, ki je manj pomembna od drugih. Mislim, da je tudi varstvo človekovih pravic nekaj, kar je treba gledati in razumeti enako kot ostale prioritete in mislim, da premalo prostora puščamo razpravi o človekovih pravicah. In zato me zanima, me zanima kako delujete, kako sodelujete, če sodelujete z civilno-družbenimi organizacijami, kako zagotavljate okolje, v katerem lahko prispevajo k promociji in zaščiti človekovih pravic. No, in eh, seveda bi z veseljem prepustila besedo vam. Eh, hvala lepa. Tudi sama bi par besed povedala o reformi pravosodja. Veliko smo že govorili o tem. Če samo citiram nekaj številk. Spomnite se, da je decembra 2017 eh, Albanska skupščina izbrala eh, člane sveta za imenovanja v pravosodju. Prvi sestanek so imeli marca 2018. februarja torej 2018 letos eh, je albanska skupščina imenovala tudi lajčne člane ta istega organa, enako tudi velja za visoki tožilski svet. To je pomemben korak naprej. Sodniki bodo izvoljeni v Albanijo prosodni svet, čim bo zaključen proces preverjanja, enako velja tudi za tožilce. Ko bo lahko prišlo dejansko tudi do imenovanj, torej po zaključku tega procesa preverjanja. 62 sodnikov in tožilcev je trenutno v procesu preverjanja, dodatnih 201 sodnik in tožilec so tudi še izbrani za ta proces. Nadvisna komisija za kvalifikacije je trenutno sprejela 67 odločitev. Ta nadvisna komisija, ki opravlja proces preverjanja, je sprejela 27 eh, odločitev o potrditvi, 25 eh, o prenehanju delovnega razmerja in 15 o zaključku postopka. Potem so tu seveda tudi še postopki pritožb, ne bom zdaj šla tu v eh, številke. Zaenkrat ste imenovali dva člana prosodnega sveta in eh, tri člani visokega sveta za tožilskega sveta. Člani institucije, ki izvajajo to preverjanje, so trenutno najbolje plačeni javni službenci v Albaniji, kar je pomembno za zagotavljanje njihove neodvisnosti, ampak moram dodati tudi to, da je neodvisnost nekaj, kar je tudi stvar razmišljanja in stvar duha. In to nujno odvisno od denarja. Ampak dejstvo je, da če se ljudje pritožujejo nad nizkimi plačami, je vendarle dobro imeti plače, ki omogočajo dostojno življenje. Albanska vlada je torej s posebno odločbo dvignila eh, plače za 50 odstotkov v septembru 2017, tako da ti člani nimajo razloga za neobjektivno delovanje, razen če osebnostno niso neodvisni. In oktober uh, this year? Oktobra letos je albanska skupščina za 25 odstotkov dvignila število zaposlenih v tem posebnem odboru, v tej posebni komisiji za preverjanje v pravosodje. To je pomembno, kajti na ta način se bo ta proces pospešil. Prav tako so ponovno dvignili eh, plače. S 1. januarjem eh, prihodne leta bodo vsi sodniki in eh, tožilci prejemali nove plače na podlagi nove plačne scheme, na podlagi česar bodo plače podvojene. Vse to se je zgodilo v vseh naših državah, ki so šle skozi isti proces po letu 2000, ne sicer tako hitro. kot se to sedaj odvija v Albaniji in eh, veseli me, da je Albanija na ta način uspela nadoknaditi zamojeno. Torej, ta preverjanja se bodo nadaljevala, kar je ključnega pomena, kot je služba za zunanje delovanje Evropske komisije dejala, je pomembno, da se nadaljuje z delom, z enakim tempom, ampak seveda tudi kakovostno. novo pravosodje, prečiščeno pravosodje bo prečistilo tudi celotno državo, vključno s političnim razredom, vključno z javno upravo. Neodvisnost, strokovnost in integriteta pravosodnega sistema je najpomembnejše v državi. Na podlagi tega je lahko vse čisto ali pa vse umazano, kajti brez eh, pravice in brez pravosodja ni ničesar, kot pravimo. Bala, Gospod Bala, želite povedati kaj na to temo? Predstavniki albanske delegacije, najprej Elisa Spiropali, dve minuti. Prosim, če se držite pred njih dveh minut. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo pomembno je povdariti, da v teh naših prizadevanjih za reformiranje Albanije, zato da jo približamo evropskim standardom, tu moramo povdariti pomemben napredek, ki ga je država dosegla na ključnih področjih. pravosodne reforme. Neodvisno pravosodje brez korupcije je garancija pravne države. Vlada in večina v parlamentu sta popolnoma predani implementaciji te radikalne reforme, verjetno najradikalnejše reforme v regiji, ki sedaj že daje konkretne rezultate. Omenili ste že proces preverjanja sodnikov in eh, tožilcev, ki sedaj nekateri tudi zapuščajo sistem ravno zaradi tega procesa. Pomembno je nadaljevati boj proti korupciji, kriminaliteti in eh, pridelavi mamil. V zadnjih petih letih je prišlo do petkratnega povečanja zasega nezakonito pridobljenega premoženja, kar je zelo pomembno, zato da pokažemo, kako zelo resno vlada in eh, parlamentarna večina jemlje boj proti kriminaliteti. Imamo poročilo Guardi di Financa in tudi naših sogovornikov na Ministrstvu za notranje zadeve. Ti podatki kažejo, da je pridelava kanabisa zdaj na zgodovinsko najnižji ravni, to je problem, ki je bil svoj vrstna gangrena te države zadnjih 20 let. Naj tudi poudarim prioritete za prihodnost. Pomembna je reforma volilnega sistema, treba je sodelovati z odhok odborom v parlamentu, mi smo vsekakor zavezani temu sodelovanju. prav tako menimo, da je pomembno, da se ta reforma odvije skladno s standardi. Pomembno je tudi, da osredotočimo svoje prizadevanja za izglasovanje zakona o sodnikih v parlamentu. To je zelo pomembno vključiti v eh, naš sistem, torej mlade strokovnjake, ki niso skorumpirani, ki želijo svoje življenje posvetiti pravosodju boju proti kriminaliteti. In zato želimo tudi tu, v tem eh, forumu, izpostaviti pomen tega. Upamo, da se bo tudi opozicija pridružila temu odboru. Pomembno je, da poudarimo amandmaje, pomembne amandmaje, ki so bili sprejeti v eh, zakonu o kazenskem postopku, o, o preverjanju premoženja izvoljenih eh, funkcionarjev in podobno. Žal vam moramo vzeti besedo, ker ste presegli predviden čas. Hvala lepa. Veliko zelo pozitivnih. Eh, signalov prihaja iz Albanije. To drži, moramo pa tudi pogledati, kaj je še treba postoriti, kaj ti stvari so zdaj v teku in mi pričakujemo rezultate, naprimer število obsodb. Tudi na politični ravni, to je seveda tisto, kar je najbolj relevantno, najbolj prepričljivo, enako velja tudi za boj proti korupciji, za prečevanje pranja denarja in tako naprej. Tako da mislim, da moramo preučiti tudi te vidike. Gospod eh, Edward Chalsi, dve minuti. Hvala lepa. Eh, žal mi je, pa tudi sram me je zaradi tega, kar se je zgodilo. Poznamo takšno ravnanje že v našem parlamentu, ampak nekoliko presenečen in šokiran sem bil, da so storili isto tudi v Evropskem parlamentu. Že prej sem prosil kolega, naj mi pokaže kakšen dokaz proti gospodu Bali, tako zasebno kot javno. Rekel sem, imaš kakšen dokaz? Razlog, je, da odkar smo se pospeli na oblast, smo sprejeli, da je reforma pravosodja med drugim ena ključnih eh, prioritet in med drugim je pomembno tudi, da sprejemo zakonodajo, ki bo prepovedovala klevetanje oziroma blatenje imena. Odločili smo se, da se ne bomo lotili le pravosodne reforme, da prenovimo obstoječ sistem. Ne, odločili smo se pred 4-5 leti, ko smo mi prišli na oblast, da sistem podremo in ga sestavimo iz točke nič. Zakaj? Zato, ker je sistem popolnoma izgubil zaupanje albanskega naroda in ni mogel več služiti interesom albanskega naroda. Zato smo se odločili za to zelo težko odločitev, kajti vedeli smo, da je to nujno. To je bilo tisto, kar je bilo ključno. Zdaj pa si predstavljajte, predstavljajte si, da imamo na visokem položaju na sodišču sodnika, ki je bil obsojen v Italiji. Torej imamo vrhovno sodišče, 7-9 sodnikov tega sodišča, eden od njih je bil pred leti obsojen v Italiji. Ampak še naprej je bil na najvišji ravni v, ravni v pravosodju v Albaniji. In ta proces zdaj razkriva in dokazuje Albancem, kako skorumpiran in eh, kako degradiran je bil ta sistem. Zato potrebujemo reformo pravosodja, zato smo začeli. Imamo seveda kolege tu, ki brez dokazov vse čas govorijo eno in isto. Žal, lahko vam damo veliko statistik, seveda. Ampak, kot je bilo rečeno, Vemo, da smo dosegli že dober napredek pri številnih teh točkah, ampak eh, še veliko dela nas čaka. Zavedamo se tega, zavedamo se težav. In to je tisto, kar me žalosti, zaradi česar me je sram, kajti seveda zelo celimo vlogo Evropskega parlamenta in Evropske unije nasploh. Tako da povejmo jasno, ne moremo imeti reforme pravosodja brez podpore Evropske unije in ZDA. Zdaj smo deležni pomoči, podpore, to delo se je začelo in upam, da bomo nekega dne imeli opozicijo, ki bo razmišljala o albanskem narodu, ne pa o sebi samih, o tem, kako uh, preživeti. Izgubili so volitve leta 2013, izgubili so volitve leta 2015 izgubili so volitve leta 2017 in sedaj v obupu počno, kar počno. Eh, lahko bi nam prišparali to, kar so storili tu pred vami, ampak še enkrat, zavezani smo našemu delu, vemo, da so pomankljivosti, ampak smo tudi zelo zavezani doseganju napredka. Še enkrat torej hvala za to priložnost in hvala za vso vašo pomoč. Brez te pomoči nam eh, ne bi uspelo. Hvala lepa. Uh, and... Hvala lepa. In še zadnji govornik, Vasilika Hisi. Hvala lepa. Hvala vsem, veliko točk je, o katerih lahko govorite. Hvala lepa za vašo podporo in eh, tudi za oceno napredka Albanije. Kot prvo se zahvaljujem vsem ekspertom za eh, to upravljeno delo. Naj dodam tudi nekaj, kar eh, je že bilo rečeno. Kot prvo, Evropski parlament je sprejel odločitev, da ustanovi delovno skupino za spremljanje koordinacijskega postopka ustanovitev nove e, vladne institucije v Albaniji. Dolgo časa smo čakali, ker smo hoteli to opraviti s podporo opozicije, ampak kot veste, opozicija ni sodelovala in na, konec, na koncu koncev smo morali sami ustanoviti ta neodv, to neodvisno komisijo. Potem smo potrdili tudi dodaten proračun in uh, dodatne kadre za uh, to komisijo za preverjanje v pravosodju, da postopek zdaj poteka dobro. Na začetku so potrebovali kar nekaj časa, da so se ustalili in uh, rad bi povedala še nekaj o vlogi civilne družbe v tem uh, procesu. Še posebej, kar zadeva nasilje v družini, kar zadeva reformo pravosodja, tu opravljajo odlično delo. Eh, in z vami bi rad delilo tudi novico, da je albanski parlament sprejel kar nekaj pomembnih sprememb za boljšo zaščito žrtev. Pravosodna reforma ni zgolj proces preverjanja eh, uslužencev v pravosodju, ampak gre tudi za dostop do eh, pravice, do dostop do sodišč. Treba imeti v mislih, da so številna druga področja, ki so sedaj nekako odrinjena v stran. Mislim, da smo pravili veliko dela, ta institucija, ta ustanova za preverjanje zdaj funkcionira, ampak tudi pravosodni sistem kot celota, zahvaljujoč številnim donatorjem EU, misija Euralis, pa tudi prizadevanja civilne družbe v Albaniji, vse to je močno pripomoglo k okrepitvi dostopa do sodišč in za boljšo zaščito eh, žrtev. Zahvaljujoč zakonu o zasegu nezakonito pregledanega premoženja, pomeni tudi, da imamo več denarja za pomoč žrtvam. Zahvaljujoč spremembam, ki smo jih sprejeli lani, imamo več denarja za to, da država lahko ponuja odškodnino žrtvam organiziranega kriminala in eh, tihotapljenja. Zato vas pozivamo, da sodelujete z državo, da zagotovimo še več denarja za pomoč žrtvam očkodnino žrtvam teh otapljenja. Tudi civilno družbenim organizacijam, tu bi rada dejala, da je pomembno okrepiti pozitiven pritisk na vlado, da bo več denarja prišlo za potrebe zaščite žrtev eh, in pomoči. Pred dvema dnevoma je vlada sprejela nov predlog zakona o neregistriranih, neprijavljenih otrocih. To je zelo dobra rešitev za več kot 10 tisoč otrok, ki so bili rojeni v tujini in ki niso vključeni v nacionalni registr. Naj tudi povdarim, da si sedaj prizadevamo za krepitev implementacije priporočil neodvisnih institucij. 23 eh, neodvisnih eh, ustanov je prvikrat v zgodovini parlamenta predložilo poročilo plenumu. Sprejeli smo resolucijo, da sodelujemo z vlado in zahvaljujoč tem neodvisnim institucijam tudi spremljamo, kako se priporočila teh institucij dejansko izvajajo strani vlade, strani konkretnih ministrstv in zdaj smo v fazi, ko so rezultati že vidni, ko so že merljivi in ko lahko spremljamo vse, kar se odvija. Manjšinske pravice so tudi sestavni del naše agende in eh, spremljamo eh, tudi pripravo podzakonskih aktov, gre za zelo pomembne korake naprej in eh, zahvaljujem se strokovnjakom Sveta Evrope, pa tudi evropskim strokovnjakom za podporo vladi pri osnovanju teh predpisov. To je zelo pomembno. Pomembno je tudi, da izboljšamo implementacijo teh eh, predpisov ne le z področja pravic manjšin, ampak tudi, kar zadeva eh, pravno pomoč, kar zadeva tudi pravno zaščito mladoletnih in eh, danes sem bila seznanjena s tem, da ima Evropska unija veliko denarja za projekte s temi različnimi družbenimi skupinami. Naj tudi povem, da je reforma pravosodja povzročila tudi kar nekaj težav, tako med politiki v najrazličnejših barv, med eh, kriminalci, organiziranim kriminalom. To, kar, s čemu ste bili danes priča, eh, je še en tak prikaz uh, skupin organiziranega kriminala in, uh, in tudi politične opozicije zaradi strahu pred pravosodno reformo. Vsi člani parlamentarne ad hoc skupine za reformo pravosodja so bili napadeni. Oni, njihovi družinski člani, ministrstva pravosodja, jaz kot članica in tako naprej. Hvala lepa. Vem, eh, zato tudi sama sem eh, bila deležna grožen, ko sem bila v Albaniji, ampak ja, tako pač je. Gremo naprej na naslednjo točko, politični dialog in eh, reforma volilnega sistema. O političnem dialogu smo že govorili, še enkrat lahko ponovim to, kar sem že dejala. Politični dialog je ključnega pomena, obstajajo trenutki v zgodovini države, ko vse politične stranke, eh, stranke na oblasti, opozicijske stranke, male stranke, velike stranke, morajo stopiti skupaj v prid ljudstva in to je takšen trenutek. Začetek pogajanja je trenutek, ko mora jo vse sile držati skupaj. To, kar se je danes zgodilo, ni dober signal, opozicija je zapustile sestanek na samem začetku, prebrali so pisno izjavo, kar kaže, da so bili pripravljeni na to. Žal. Upam vsaj, da bodo v albanskem parlamentu sodelovali na plenarnem zasedanju in da bodo glasovali za uh, šolo, za sodnike. Sicer se mm, reforma ne more nadaljevati. Uh, Ne smemo pozabiti, da mi nismo tu v Evropskem parlamentu, niste vi tam v svojem parlamentu, zato da zastopamo eh, stranke ali neke interese, zastopamo ljudi, zastopamo evropske državljane in eh, vi zastopate evropske, um, albanske državljane. Vsi vi, tudi tisti, ki so zapustili dvorano in eh, morali bi biti tukaj, da bi jih lahko albanski narod slišal, ampak takšna je bila njihova želja. Ustrajam, nikoli ne odneham, pomembno je, da vendarle vodimo politični dialog in morda nam bo uspelo še enkrat priti v Albanijo, če bo gospod Kukan pripravljen to organizirati, da se ta politični dialog naredi konstruktiven. Gre za politično večino, gre za politično kulturo in v prvi vrsti gre za politično kulturo, ljubezen do vašega ljudstva. Gospod eh, Fleckenstein naj bi govoril o reformi volilnega procesa, potem je to delegirana Eli Šlajn, ki pa je ni, zato gremo naprej na naslednjega govornika. A gospod Kukan, seveda vi ste bili prvi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da ljudje poznajo kakšno je moje stališče glede Albanije. Mislim, da ni nobenega razloga za dvom v mojo željo po političnem dialogu in da aktivno delamo v interesu albanskega ljudstva. Mislim, da no, v tem nobenega dvoma ni. Ljudje vedo, ljudje se spomnijo. Glede na ta incident, ki se je tu odvil danes, eh, o tem bi samo povedal eh, to na podlagi tega, kar je dejal gospod Fleckenstein tu so, tu so bili predstavljene zelo resne obtožbe, ampak to so zadeve, ki jih je treba reševati v Albaniji, v albanskem parlamentu, ne tu v Evropskem parlamentu. Glede zdaj političnega dialoga, naši albanski kolegi, ki poznajo moj odnos do Albanije, bodo verjetno razumeli težak eh, osebni položaj, v katerem sem zdaj. Govoriti bi moral o političnem dialogu, ampak v teh okoliščinah bi bila to dokaj akademska ali eh, teoretična eh, razprava. Ampak strinjam se s tem, kar ste dejali, gospa predsedujoča. Potrebujemo dialog, politični dialog med glavnimi političnimi silami v Evropi, sicer bo težko doseči nek napredek. Vsi se morajo zavedati svoje naloge za državo in za svoje ljudi. Evropska komisija je izdala priporočilo, da za začetek eh, pogajam prihodnje leto. Najverjetneje bo to junija ampak reformni proces, sprejetje volilne reforme, se mora nadaljevati in končna odločitev bo v veliki meri odvisna od doseženega v Albaniji. In zato je tako nujno, nadaljevati z pozitivnim izidom teh eh, prizadevanj v Albaniji. Če bom sem predolg, me kar ustavite. No, cenimo globino te reforme. Prejšnji teden sem bil na konferenci na Dunaju, kjer so vsi govorili o tem, kako zelo vsega pomemben, kako zelo kompleksen je ta proces preverjanja, proces pravosodne reforme v Albaniji. Eh, Govore je bilo o tem, ali se to dobro implementira in če se bo to dobro implementiralo, pravijo, da boste v boljši situaciji kot nekatere članice EU. Tega se ne bojim tu povedati. Seveda je to težko, seveda uh, boste naleteli na težave, na ovire, ampak zavedajte se tega, da je vsekakor to vredno storiti, to je vredno storiti, ker boste dosegli zelo, zelo veliko na ta način. Kar pa zadeva reformo bolilnega eh, sistema, vemo, da je v parlamentu odbor, ki na tem dela in to je v bistvu edini način, da prepričate Albance, da lahko zaupajo v volilni sistem, da lahko zaupajo v volitve, ampak žal, smo zopet eh, priča temu, kar smo videli leta 2017, pa leta 2015, pred volitvami eh, je prihajalo do grožnje z bojkoti in tako naprej. In to je ključnega pomena, kajti brez verodostojnih eh, volitev parlamentarnih ali lokalnih bo težko doseči napredek. In eh, ne bi zdaj eh, bil rad slišati patetično, ampak poznam eh, vaše ljudi, poznam albansko javnost. Vsi so zelo proevropsko usmerjeni in zaslužijo si vodstvo, ki bo doseglo uspeh in ki bo uspelo uresničiti te sanje o pridružitvi veliki evropski družini. Tako da prispevajte k temu tudi sami. Thank you very much, Mr. Kukan. Hvala, gospod Kukan. No, ste se strinjali z menoj in tudi sama se strinjam z vami, naj to še podkrepim. Namreč, kot prvo, se morajo ljudje v Albaniji združiti in tako bodo izpopolnili evropske sanje. Gospod Jakovčič. Grazie Presidente, eh, io dirò solo qualche par- Hvala lepa, gospod predsedujoča. Čisto na kratko bi povedal par besed, kaj ti eh, to, kar se danes zgodilo, je vsekakor nekoliko žalostno, moram reči. No, v bistvu bi rad našim albanskim prijateljem eh, razložil, da kot nekdo, ki prihaja iz Hrvaške, kot nekdo, ki je vse od leta 91 eh, bil v Hrvaškem parlamentu, mm, sem oseba, ki je doživela vse balkanske tragedije kot politik. Eh, vojne, vojna na Hrvaškem, vojna v Bosni, potem eh, spomnimo se vladavine Miloševiča v Srbiji v teh letih. In vse to pravim zato, ker bi eh, rad, da albanski prijatelji razumejo, da gre za bistveno širšo stvar kot eh, ta ali ona bitka v albanskem parlamentu. Na koncu koncu smo slišali v strani Junkarja pred nekaj meseci, da si želijo odprtosti proti Balkanu. Tega ni bilo, ko smo prišli sem v Bruselj leta 2014, ni bila politika uperjena v to smer. To smo dosegli mi, za vas, mi, ki smo tu, gospod Kukan, gospa Šlajn, jaz, gospa Makovej in uh, drugi prijatelji. Mi smo to uspeli doseči za vas. In kaj smo zdaj dobili? Dobili smo bojkot, ki resnično nima nobenega smisla. če eh, se hočete igrati te igrice v Tirani, prav, ampak tu v Bruslju pa to mislim, da res ni prav. Ker mi se borimo za vas tu. In eh, to hočem povedati zelo jasno. Ta politična situacija v Albaniji zdaj bo Albanijo popeljala mnogo, mnogo bolj naprej, kot eh, to uspeva Srbiji. Skupaj z eh, gospodom Kukanom sva člana mešanega premetalnega odbora Srbijo, vidimo, kako so stvari napredujejo. Črna gora je šla zelo naprej, tako da če ne boste pospešili, boste resnično ostali zadaj. In to, to je moje sporočilo. Ne vem, ali je smiselno se še sicer boriti za vas tu v Evropskem parlamentu. Mrs. Schlein, please, for. Uh... Gospa Schlein, prosim, dve minutki uh, in samo glede volilne reforme. Hvala, predsednica. Mislim, da je prišlo do nesporazuma. Ne potrebujem dveh minut, sem že naprej pripravljal izjavo. Uh, tudi v imenu gospoda Fleckensteina. In sem še enkrat podaril od izjave to, da moramo dodatno delati v ad hoc odboru, zato da bi spoštovali priporočila od eh, IHR-ja v celoti. Hvala. Thank you. Uh, the next speaker on the Albanian side is... Uh... Hvala. Gospod Bala, eh, ponovno predstavnik Albanije. Only... Hvala, samo minutko potrebujem. Še manj kot to. Za vsake poslance imam kopijo priporočil glede izboljšav volilnega zakonika za Albanijo. In ta zakonik moramo čim prej izglasovati v albanskem parlamentu. 84 glasov potrebujemo, tam so vsa priporočila od IHR-ja in to je uh, najbolj spoštovana evropska institucija glede volilnih standardov od IHR-ja potem, kar je povedal gospod Jakočič, mm, bi povedal res, da um, je bil zelo direkten in se strinjam, da še vedno potrebujemo vašo podporo, še vedno potrebujemo vašo angažiranost, vaš boj za našo urbansko pot do evropske integracije. Ta boj potrebujemo še bolj kot prej in ga zelo cenimo. Zato res pozivam tudi e LS, da pripriča DP, da so ta priporočila tam na njihovo zahtevo. Želeli so elektronsko glasovanje. Ok, smo pripravljeni na to, da se strinjamo z njimi jutri. Sem generalni sekretar socialistične stranke in tudi predsednik parlamentarne skupine, torej večino parlamentov. In sem pripravljen tudi podpisati z njimi sporazum, da na dveh voliščih bomo vodili ta pilotni projekt elektronskega glasovanja. In to so oni želeli. Ampak eh, moram pa jih videti v parlamentu, ne morem iti na njihov sedež, da se potem tam pogovarjamo. Ne, parlament je tista institucija za ljudi, tako kot ste vi tukaj, predstavniki evropskih državljanov. Hvala. Well, I would go to their eh, headquarters. They will not allow. No, sama je pa kar šla njihov sedež. Um, gospod Bala pravi, ja, pa mi tega ne bi dovolili. No, skratka, treba narediti vse v korist države. Gospa Spiral, minuta in vas štopamo. Hvala lepa, gospa predsednica kot prvo bi se res zelo iskreno upravičila za ravnanje kolegov iz opozicije. Res želim podariti to, da se tega vprašanja lahko lotimo na dva načina. Lahko potvarjaš dejstva uh, samo zato, da bi dosegel politične cilje, to je eno, ali pa da zaupamo našim pravosodnim institucijam. In te so pokazale v zadnjih 45 dneh, da je opozicija vse skozi potvarjala dejstva. Kar se pa tiče političnega dialoga, ne vam zagotovim, da predstavniki opozicije ne predstavljajo volje albanskih državljanov ali pa niti njihovih voljivcev. Več kot 90 odstotkov albanskih državljanov je naklonjenih Evropi, želijo, da Albanija naredi napredek pri tem, da Eh, procesu integracije in se želijo žrtovati, narediti nekaj za to, da gremo naprej proti Evropi. In zato je ključno, da dosežemo napredek tudi pri volilni reformi, ko ste dejali, kot večina, smo zavezani k temu, da se izpolnijo vsa priporočila ODIHR-ja, kot tudi vse zahteve opozicije. In potem se lahko dogovorimo za skupen osnutek, kar vključuje tudi depolitizacijo celotne uh, administracije volitev, torej upravljanja. Um, to je bil problem prej 25 let, torej od posod, od um, najnižjih volišč pa do tistih, ki štejo glasove, kot tudi do elektronskega glasovanja in štete glasov. Vse to. In to zgodovinsko reformo potrebujemo in zato prosim za vašo podporo da se tudi opozicija usede za to mizo. To je v interesu opozicije, predvsem pa je to v interesu albanskih državljanov. Torej, potrebujemo to reformo in uh, tako bo šla Albanija naprej. Tukaj je z nami veliko prijateljev, kot je povedal gospod Jakočič, gospod Fleckenstein in pa drugi poslanci, vi, gospa predsednica. Vsi ste pomagali Albaniji v tem procesu. Ko tukaj nismo imeli sploh eh, predstavnika, sedaj ga imamo, torej imamo določeno besedo in to možnost moramo sedaj izkoristiti, prav tako tudi um, naše ukrepe in potem lahko storimo to, kar tudi albanski državljani želijo, celotno integracijo. Hvala. Uh, thank you, Mrs. Uh, uh, Spiropa. Hvala, gospod Spiropali.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 kako zelo težke so bile te pravosodne reforme, kako težke so vse reforme za Albanijo, tiste iz preteklosti in uh, v sedanjosti, prihodnosti. Vse to pa počnemo zato, ker želimo biti del Evrope. In smo prikazali veliko dobre volje in smo že začeli številne reforme. Vse to kaže, tako rečemo, pravosodne reforme, preverjanje, vse to v redu poteka. In to kaže našo zavezo. Namreč, da bomo spoštovali naše državljane, njihovo voljo in da bomo uspešno izpeljali pravosodno in pa volilno reformo. Prav tako ima tukaj še Eh, zakonodajo glede šole za um, sodnike in sedaj moramo to samo še do konca uveljaviti v praksi. Mi smo pripravljeni na vse to. Ko gospa Evi skuši. You, Hvala lepa, gospa predsednica. Kot prvo bi se rada zahvalila vsem kolegom iz Evropskega parlamenta za podporo Albaniji predvsem eh, v zvezi z evropsko integracijo eh, moje države. Ne želim ponavljati tega, kar so že povedali nekateri kolegi, glede napredka Albanije. Bi pa rada podarila to, da dejstva so vedno bolj pomembna, bolj verodostojna, kot pa osebna mnenja. Sploh številke, statistike so zelo zgovorne in včasih jih sploh ni treba komentirati. To sploh velja za naše kolege iz opozicije, ki so zapustili ta pomemben sestanek in odšli iz dvorane. Tukaj nismo zato, da bi zaščitili interese naših strank. Tu smo, da zaščitimo interese Albanije in pa naših ljudi. Glede statistik in številk, te kažejo, da v letu 2017 smo bili priča um, najnižjemu številu umorov v zadnjih letih, prav tako številka kažejo, da Albanija ni um, več velik proizvajalec kanabisa. Prav tako smo zavezani dolgoročnemu napredku, zato da se bojimo proti korupciji. Predvsem uh, proti korupciji v vseh oblikah. Na to se osredotočamo. In smo naredili veliko korakov naprej pri vseh merilih. Se pa zavedamo, da nas čaka še veliko dela. No, ampak zato pa potrebujemo opozicijo v parlamentu. In tudi oni morajo svoje prispevati v vseh reformah. In upam, da bodo kmalo prišli v parlament, da bodo glasovali o vseh zakonodajnih aktih, ki so zelo pomembni za našo državo. Hvala.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 its rule 3 recommendations shall be considered adopted if they receive priporočila so sprejeta če naletijo na podporo večine um, poslancev v ruskem parlamentu in pa članov delegacije Albanije, ki so prisotni na sestanku. Zato Eh, ne piše nič konkretno o strani Evropskega parlamenta ali pa o strani Albanije. Ne piše, kdo je na oblasti, kdo je v opoziciji in kdo mora biti prisoten. Piše samo uh, delegacija Albanije, ki je prisotna na sestanku. To piše enako tudi za delegacijo Evropskega parlamenta. Torej, za tiste, ki so prisotni, to je omenjeno. Kar pomeni, da lahko glasujemo in sprejemo priporočila v skladu s poslovnikom. Decision. Hvala. No, pri drugih sestankih eh, SAPC-ja se je zgodilo, da opozicije ni bilo na dogodku, na glasovanju, in potem ni bilo sprejetih skupnih priporočil, samo to izpostavljam in potem se vi lahko odločite, kako naprej. Hvala lepa, gospod Kukan, sekretarjat. Je upoštevalo to, kar pravite, in so pripravili uh, seznam prejšnjih podobnih sestankov, kjer ni bilo sprejetih priporočil, ravno iz tega razloga, kot ste vi omenili. Gotovo. No, ampak poslovnik uh, je dokaj nov, nekje iz leta 2014-2015 je ta poslovnik. Um, iz maja 2016 je ta poslovnik. In piše to, kar sem prej povedala. Torej, je mogoče postopati tako, kot sem predlagala. Sorry, can we proceed? Ali lahko gremo na glasovanje? LS, ste pripravljeni? You are, you are ready? Okay. Ali ste pripravljeni? Okay, now... dva vedno vodiva ta sestanek. Um, gospod Bala, torej, bo sedaj prevzel predsedovanje. Hvala, so predsedujoča. Mislim, da imate vsi pred seboj predloge sprememb. Gospa Makovej, gospa Šlein, gospod Jakočič, gospod Polo in drugi so dobro sodelovali in imamo tukaj osnutek in moramo tudi potrditi predloge sprememb. Zato ne želim izgubljati časa. Bomo glasovali vseh eh, predlogih sprememb. Prvi predlog, prvi odstavek eh, in sicer na predlog ILS-a. Ne bom prebral teh eh, predlogov sprememb, ampak upam pa, Glede, LSE-ju smo predlagali, da je to vezano na četrti predlog in upam, da smo se strinjali o tem, da bomo o ena in pa štiri skupaj glasovali. Kdo je zdaj LSE tukaj? Torej, glasujemo. Okay. Torej, prvi predlog spremembe. Kdo je za? Je kdo proti? Vzdržani. Ne, sprejeto, v redu. Sprejeto. Hvala. Hvala. Uh, prvi odstavek, drugi predlog spremembe. Gospod uh, Polo to predlaga in to potem spremenja evalvacijo komisije. Tu se eh, zamenja. Uh, to make steady progress, za some progress. Kdo je za? Nihče. Proti? Vzdržani. Ni sprejeto, zavrnjeno. Uh, torej, predlog gospoda Pola je zavrnjen. Sedaj pa bom malce pohitil. Prvi odstavek. Uh, tretji predlog spremembe guje. Kdo je za? ena. Kdo je proti? Devet. Proti vzdržanje. En. Zavrnen. Četrti odstavek pravi govorec. Torej, junija 2018, eh, kdo je za? Osem. Proti. prosim, razložite, zakaj gre. Bomo še enkrat to ponovili in potem ponovili glasovanje. Torej, ponavljam svojo podporo za začetek prepisovnih pogajanj v Evropski uniji uh, junija 2018. Na nekaj pojasnim, pravi gospod Makovej, gre za formulacijo komisije in sveta. Ja, kdo je za Ima vprašanje. Nisem videl tega odstavka. Ali gre za isto formulacijo, kot je v poročilu našega parlamenta iz prejšnjega tedna? Ja, kdo je za? 9, kdo je proti? 2, vzdržanje Pro, je sprejeta. Odstavek 3, 5 amedma. Kdo je za? Proti? Vzdržane. Zavrn. Uh, tretji odstavek. Šesti predlog spremembe GUE. Kdo je za? Proti? Vzdržane. Gospod Kukan, ste se vzdržali? Uh, sem proti. Uh, in je sprejeta. Odstavek 3, med 2, 7, E, L, S, skupina, kdo je za? Proti, nihče, nihče je zdržan, ni sprejeto. Odstavek 4, predlog spremembe 8, E, L, S, kdo je za? Proti. Vsi za, nihče proti, nihče je zdržan, sprejeto. Četrti odstavek, številka 9 na predlog predsednice Makovej. Kdo je za? 11. Torej, eh, nihče proti, nihče vzdržan, sprejeto. Četrti odstavek na predlog albanskega predstavnika Džoše. Deseti predlog spremljajo. Kdo je za? čeprav niso prisotni, je tam dva sprejet. Sedaj pa eh, predlog 11, eh, četrti odstavek, gospod Polom, kdo je za? En, kdo je proti? Osem in uh, ni sprejeto. Uh, 12, gue. Kdo je za? 8. Kdo je proti? 3. In je sprejeta. Odstavek 5. Ile se druze. 5 je odstavek. 11 za. Nihče proti. Vzdržan je sprejeto. Stavek 5. Guje. Predlog 14. Kdo je za? Proti. 4. In je sprejeta. Bo treba preveriti, kaj ti tri poslanci so bili proti. Potem pa ni sprejeta. Torej, um, predlog 14, lahko še enkrat glasujemo, to oguje. Kdo je za predlog spremembe 14? Predlog 14. 9 uh, za in 20 parlamenta, torej Šlajn pa Jakočič. Kdo je proti? štirje. In je brezpredmeten, ker ni večino v naši delegaciji. Uh, ni sprejeto, ker v delegaciji Evropska parlamenta ni večine. Sedaj pa gremo naprej. Šesti odstavek, predlog spremembe 15. Joša, kdo je za? En. Proti 10 proti, torej je zavrnen. Potem 6, oziroma predlog smo več 16. LS, kdo je za? Enajst. Za, kdo je proti? Nihče, nihče zdržan. Ok, sprejet. Šesti odstavek. Predlog, smo bez sedmest. Polo, kdo je za? Proti. Proti ni sprejet. Sedem, um, osmest, amedan, kdo je za, odelo se, enajst, proti, vzdržanje, nišče, nišče proti, torej je to sprejeta. Odstavek osem, um, predlog sem bi 19. Kdo je za? 11 za. In kdo je proti? Nihče, nihče vzdržan, spred odstavek 8, Gjoša, predlog 20, kdo je za? Devet. Kdo je proti? Tri. Trije. Večina je proti iz delegacije Evropskega parlamenta, kar pomeni, da ni sprejeto. večina je proti. No, samo zato, da bo vse zabeleženo. Trije poslanci iz Evropskega parlamenta so bili proti, kar pomeni, da na koncu predlog ni bil sprejet. Sedaj pa je predlog 21, 8 odstavek, eh, predsednica Makovej to predlaga, kdo je za. 8 za. Kdo je proti? 3. Dva iz Evropskega parlamenta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 predlog 22 debako. Kdo je za? Proti. Zavrn. Sedaj pa makovej. Predlog sem bil 23. Kdo je za? 8 za. Kdo je proti? 4 in je zavrnen. Naslednji ILS predlog 24, 9 odstavek, kdo je za? 12, nišče proti, nišče vzdržan in je sprejeto. 25, Joša, kdo je za? 3. Kdo je proti? 9 je zavrnjen. Sedaj pa 9, 5, 26, guje, kdo je za, kdo je proti. Zavrn. Uh, eh, predlog 27, polo, kdo je za, proti. 8 in je zavrnjen. Stavek 10, predlog 28, Makovej, kdo je za? 8, kdo je proti? 5 in je zavrnjen. 29, glasujem, kdo je za? 12 in je sprejet. 30, tako. Kdo je za? Nihče. Proti. 12. Proti tabako. In ni sprejet. 31. Makovej. Kdo je za? 12. In je sprejet. Čestitke. 12. Odstavek. Eh, predlog 32. Guje. Kdo je za? dva sta za. Proti. Devet proti in je zavrnjen. 33 pola. Naslednji predlog, eh, to je za 13. odstavek. Kdo je za? Kdo je proti? Enajst proti in je zavrnjen. potem predlog 34 guje. Kdo je za? Kdo je proti? Deset. In je zavrn. 35 je madba. 35. 35 do je za. Proti. Lahko predlagam kompromis med Albanijo in Evropskim parlamentom. Ampak potem to ni bilo sprejeto. Torej ne morete ga predlagati in je zavrnjen. Paragraf 14. Uh, Gue again. 40 odstavek pravno guje. Ja, it's 36. Predlog 36. Guje. Šlajn, kukan, dva, trije, štirje. Do je proti? Osem in je zavrn. Guje je porno 37, 15 odstavek. Oziroma, 37 pred osmimi pa je. Ja. Pet, kdo je proti? Ko pa spira pali. Zavrn. Petok 15, um, 38 polo, kdo je za, pa kdo je proti. 10 proti. In predlog uh, Pola ni sprejet, uh, novi predlog 39, Gue, kdo je za, en proti. 10 in je zavrnjen. Um, ehm, 16, predlog 40, kdo je za. In je sprejet z veliko večino. Uh, odstavek 17, eh, predlog 41, eh, Gjoša. Kdo je za? Opozicija ni tukaj, je pa sprejeto. Potem eh, predlog 42, tabako. Kdo je za? Nihče. In ni sprejet. Kdo je proti? vzdržane, na no, skratka ni sprejeta. Sedaj pa 43 tabako ponovno. Kdo je za? Nihče. Kdo je proti? 12. Nihče ni vzdržan in je sprejeto. Hvala lepa. In še sedaj celoten dokument, kot je bil spremenjen. Ja, kot je bil spremenjen, hvala gospod Kukan za um, to strokovno mnenje. Kdo je za? To končno, končna priporočila um, tega sestanka s APC, tukaj v Bruslu danes. Na no, tokrat uh, vsi za, proti, vzdržani, sprejeto ste pa zelo uživali pri tem, kaj ne. Hvala lepa vsem za prispevke. No, opozicija je prej odšla in bodo torej upam, da cenili to, da smo um, glasovali za vse to tudi z nekaterimi njihovimi amadmaji. Glede, tudi tukaj se včasih ne strijamo v tem parlamentu, ampak potem ostanemo tukaj v dvorani in se pogovarjamo tudi s temi razlikami, konflikti, se pogovarjamo še naprej, ne gremo kar ven iz dvorane. Še enkrat hvala lepo vsem in veliko sreče pri vašem delu, še veliko čaka veliko dela, torej gremo podite naprej. Mislim, da se treba zelo potruditi, nič ne bo preveč. In mislim, da si tudi albanski državljani zaslužijo vso to prizadevanje in trud, ki bo vložen. In vsi želimo čim prej začeti pogajanja. Sedaj pa naslednji sestanek, kdaj je to? Še končne pripombe uh, glede naslednjega sestanka SVPC. Naslednji 14. SVPC v Albaniji bo naslednje leto v Albaniji. z so predsedujočo Makovej sva se pogovarjala in sva predlagala enkrat eh, februarja, uh, eh, kajti potem spomladi boste začeli s svojimi predvolnimi kampanjami za volitve in sekretarat je tukaj uh, predlagal uh, časovnico in kot rečeno, maja bodo volitve potem. Uh, in potem naslednji sestanek lahko samo jeseni. Ampak mislim, da eh, če ne bo šlo spomladi, mislim, da bi šlo februarja. Februarja bi predlagal, bom pa videl, kako bo šlo. Uh, se bom pogovoril med sekretarijati, kajti um, gotovo boste imeli to srečo, da boste lahko prišli v Tirano, predtem se potem odpravite na svoje predvoljne kampanje. Um, Torej, smo zaključili s tem dogodkom, eh, se pa vse hvala lepa vsem, hvala vsem poslancem, da ste prišli in upam, da se k malo spet vidimo. Hvala.